So, meine Damen und Herren, gospe in gospodje, kolegi in kolegice, nadaljujemo sejo z glasovanji, ampak še predtem imam za vas naslednje sporočilo. Evropska ljudska stranka je um, podala zahtevo za imenovanje Estebana Gonzalesa Ponca v odboru za proračun na mesto gospoda Karlosa Iturgaiza. Ali kdo temu ugovarja? Ne, potem lahko to imenovanje potrdimo. Gospe in gospodje, prehajamo na glasovanje o pripravi delovnega programa komisije za leto 2016. Dobili smo skupno resolucijo